kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za vprašanje, za ustni odgovor komisiji v zvezi z varnostjo v letalstvu oziroma v črni listi oziroma seznamu skupnosti o letalskih prevoznikih. Prva govornica je avtorica tega vprašanja, gospa Tikal. Pet minut imate na voljo. Izvolite. Thank you, Madam uh, Chair. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Morda bi bilo bolje, da počakam nekaj trenutkov, da se bo komisar lahko usedel na svoje mesto. You, Chair, Mr. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča, komisar Pivalks. Vprašanje je postavil Brian Simpson v imenu odbora Evropskega parlamenta za prevoz in eh, turizem. Eh, gre za učinkovitost delovanja črne liste EU. Nastala je leta 2006 zato, da bi eh, z imenom imenovali in prepovedali delovanje tistim prevoznikom, ki kršijo pravila varnosti v letalstvu. Mednarodne varnostne standarde smo zahtevali in zlasti na podlagi nekaterih letalskih nesreč v letu 2004 in 2005. Sedaj preteklo, so pretekla štiri leta. Vemo, da je ta lista učinkovita, ko gre za upoštevanje varnostnih standardov organizacije IKO in ko gre za varovanje naših državljanov. Vprašanje, s katerim se danes soočamo, je, kako nadaljevati ali kako varstvo razširiti preko naših meja in kako še naprej eh, delati na doseganju svetovne eh, varnosti v letalstvu. Črna lista ne samo da ugotavlja tiste primere, kjer je varnost ogrožena, temveč zagotavlja tudi sporočanje teh podatkov in informacij državljanom EU. Gre za to, da moramo zagotoviti eh, sedaj vendarle, kako bodo naši državljani, ki potujejo izven Evropske unije, eh, in lahko bili prepričani, da delujejo in potujejo po enakih varnostnih standardih kadar gre za letalske prevoznike, ki niso na seznamu, kako bodo vedeli takšni potniki, da gre za varnega prevoznika. Vemo, da je treba sedaj združiti več različnih nacionalnih črnih list v eno skupnosti, vendar ta ki jo imamo, je seveda toliko dobra, kot je dostop do podatkov, ko gre za varnost letalskih prevoznikov. Kako lahko sedaj gradimo na teh podatkih in kako lahko izboljšamo dostop do preverljivih in zanesljivih podatkov? Ne gre samo za to, da moramo okrepiti delo držav članic Evropske unije, temveč se posvetiti tudi podatkom, ki jih dobivamo od tretjih držav. Vprašanje je, ali bo komisija razmišljala o standardizaciji in harmonizaciji naključnih eh, preizkusov varnosti in poročanja se stali strani prevoznikov. Ali je komisija eh, sedaj na tem, da vzpostavi sistem boljše izmenjave mednarodnih podatkov ki jih potrebujemo za eh, ažuriranje črne liste. Še nekaj bi povedala. Črna lista se je izkazala kot učinkovit eh, to orodje, zlasti, ko gre tudi za nasvete prevoznikom, kako oni lahko izboljšajo eh, varnostne standarde, ampak kako bomo to prenesli na svetovno raven oziroma kako bo komisija podprla nacionalne eh, organe za nadzor v civilnem letalstvu in recimo, kako bo pospešila audite, ki jih eh, organizacija kot je IKAO opravlja na svetovni ravni. Seveda je treba zagotoviti tudi informiranje javnosti, poleg tega pa je pomembno, da dolgoročno sodelujemo pri uveljavljanju mednarodnih eh, varnostnih standardov v letalstvu posod po svetu. To bo na koncu najbolj učinkoviti način, kako izboljšati varnost za vse potnike po svetu. Naš odbor se veseli sodelovanja z komisijo pri nadaljem delu, eh, ki nas bo popeljalo še korak naprej od obstoječe črne liste. Hvala, v imenu komisije pa sedaj je komisar Pibalks. Hvala, gospa Tikal za zelo pozitivno oceno našega pristopa črni listi. Komisija je prepričana, da obstoječi ukrepi zagotavljajo eh, dosti informacij in eh, varovanje pravic eh, naših potnikov tudi izven Evropske unije. Črna lista tistih prevoznikov, ki so prepovedani v EU, je na voljo javnosti na svetovnem spletu, pa tudi z posebnimi namenskimi akcijami informiranja. Eh, komisija sodeluje tukaj z IKAOM in vsakokrat, eh, ko se srečujemo z IKAOM, ažuriramo to listo. Na ta način lahko najbolje zagotovimo varnost potnikom. Nacionalni organi za civilno letalstvo in letališča v Evropski uniji morajo opozarjati svoje potnike na to listo, tako preko svetovnega spleta, pa tudi, kadar je to potrebno, v njihovih objektih. Lista zagotavlja koristne informacije tudi vsem, ki potujejo izven Evropske unije. Na ta način se lahko izognejo potovanja z nevarnimi eh, prevozniki seznam ali lista se ne nanaša samo na neko območje, ne samo za Evropsko unijo in eh, tisti, ki se zavedajo eh, lastnih pravic kot potniki, lahko eh, za po različnimi pristopi pridejo do informacij tudi tako imani tureparatori, turistične agencije morajo informirati eh, potnike, ko rezervirajo določeno potovanje o tem, kateri bo letalski prevoznik v tem potovanju. Potnike tudi morajo turoperatori opozoriti na kakršnokoli spremembo, ko pride do eh, spremembe pri letalskem prevozniku. Tudi pravica do očkodnine ali preusmeritve leta Eh, je nekaj, kar smo do, naknadno dodali, ko gre za eh, primere odpovedi določenih poletov. Obstajajo še drugi viri informacij, ki so na voljo za to, da spremljamo in ocenjujemo skladnost delovanja eh, letalskih prevoznikov z mednarodnim standardom. Gre za tako manj varnostni audit, ki ga opravlja Mednarodna organizacija za varnost v civilnem uh, letalskem prometu. Gre za informacije in podatke se strani uh, Evropske agencije za letalsko varnost, pa tudi informacije na podlagi različnih preiskav, ki jih opravljajo ali v Evropski uniji ali pa tehničnih misij v tujini obstajajo tudi naključna preverjanja, tako eh, letal, kot tudi letalskih prevoznikov in letališče, eh, tako da ugotovimo, kakšni so njihovi programi zagotavljanja varnosti. Seveda na podlagi ustreznih programov. In tudi izmenjava podatkov in informacij je vse boljša, ko gre za eh, rezultate preiskav o letalskih nesrečah. Omeniti bi moral še nekaj. Evropska komisija v tem trenutku nima vse obsegajočega seznama tistih držav, ki imajo zakonodajo na tem področju. Obstajajo pa nekatere, kot naprimer Kraljestvo Saudske Arabije, Bahrajn in nekateri, pa upoštevajo enaka pravila kot mi. Gospa predsedujoča, lahko potrdim, da je komisija pripravljena sodelovati z parlamentom, da bomo izvajali to zakonodajo, kajti eh, gre za potrebno večjo varnost v civilnem letalskem prometu. Hvala, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospa Dverak, dve minuti, v imenu Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov. Hvala, gospa predsedujoča. Kot eh, poročevalka za to uredbo pred petimi leti, z veseljem ugotavljam, da smo spostavili mehanizem, ki deluje in eh, ki se je celo izboljšal z leti. Poročilo komisije o izvajanju eh, te uredbe o črni listi se mi zdi eh, dobro, izpopolnjeno. Mislim, da predlaga tudi kar nekaj zanimivih eh, načinov nadaljnega ukrepanja. Mislim, da bi morali iti v smer mednarodne črne liste, katere na ta način lahko zagotovimo globalno varnost na boljši ravni. Zanima pa me, kako se izvaja pravica do zagovora, ko ne gre za eno samo, ampak za eh, vse letalske prevoznike ene države, ki so prepovedane, gre za zgolj eno, gre za to, da se zasliši vse predstavnike vseh letalskih družb neke države ali zgolj predstavnike uh, pristojnega organa za civilno letalstvo in kako uspe nekaterim prevoznikom uiti iz tega seznama oziroma se izogniti uvrstitev na to seznam. Eh, ko gre za uh, eh, nadaljne spremljanje posameznih letal, katerim je bilo varnostno spričevalo oduzeto, me zanima, kaj komisija tu počne in kako zagotovi, da takšno letalo ne eh, leti ponovno eh, pod drugim imenom ali pod drugimi registrskimi oznakami. Eh, prav tako, eh, kako komisija spremlja spremenjanje imen ali kraja registracije posameznih letalskih družb, ko gre za, uvaje, uv, za črne liste ali ima eh, komisija tudi eh, način obveščanja potovalnih agencij o tem in tudi kakšne vreditev za morebitne odškodnine. E, kar nekaj poslancev nas je, nam je, nas je dobilo e, številne dopise strani Indonezije, e, katerih vsi letalski, katere vsi letalski provozniki so prepovedani. Mislim, da je to pritisk, ki ni upravičen, saj na ta način ne moremo ogrožiti potnikov in zanima me, Eh, zato da je Indonezija že več let na črni listi ali je Indonezija kaj storila, da bi odpravila varnostne pomankljivosti, ki so ji očitani. Hvala. Naslednji govornik je gospod Elka Drave v imenu skupine eh, Zavezništva liberalcev in demokratov za Evrope. Hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Malce. Eh, ne navadno je, da se pogovarjamo o črni listi prevoznikov v trenutku, ko je Evropa v popolnem kaosu, kar zadeva uporabo letalskih prevozov. No, jutri več o tem. Črna lista je torej pomembna tema. Eh, črna lista je resnično uspešen, učinkovit eh, pristop eh, tudi na podlagi tega, kar je pred nekaj leti začela gospa Dverak. Torej, črna lista je uspešna, ampak moramo graditi na njej, moramo, se, eh, moramo potegniti nekaj naukov, ki smo jih na podlagi njenega delovanja naredili. Moramo se potruditi, da naredimo nekaj več, zlasti, ko gre za obveščanje potnikov. Drži, da je treba potnike obvestiti, informirati o tem, če naprimer preko potovalne agencije rezervirajo neko pot, kdo je letalski prevoznik in eh, ga obvestiti o tem, da je more biti na črni listi. Tako da se lahko potnik sam odloča. Vendar včasih, ko gre za domače lete, ni tolikšne izbire. Morda bi agencije oziroma tisti organi, ki so odgovorni za delovanje potnih, eh, potovalnih agencij, eh, morale poostriti svoj nadzor tako da bodo potovalne agencije res svoje potnike vedno obveščale o morebitnih problematičnih letalskih prevoznikih. Druga plat pa našega dela pa se nanaša na prizadevanja, da bi se izognili temu, da bo treba v, na črno listo uvrstiti dodatne prevoznike. Treba jim je pomagati zlasti razvijajočim se prevoznikom v revnejših državah, v državah eh, v razvoju. Naše znanje, know-how in tako naprej jim je treba dati na znanje, tako da bodo njihovi organi za nadzor v civilnem letalstvu eh, okrepili svoje zmogljivosti. Kolegica de Verak je prej omenila vprašanje zavajanja ljudi. Cela vrsta informacij, podatkov namreč kroži o državah, prevoznikih, ki so eh, na črni listi, potem kako se je moč izogniti nekaterim predpisom. Ob koncu bi rekel, da se moramo zauzemati za odpravljanje vseh črnih list in zanima me, ali si komisija v sodelovanju z ICAO, eh, organizacijo ICAO, prizadeva kaj narediti. Hvala. Gizine Meissner v imenu skupine liberalcev in demokratov. Hvala, gospa predsedujoča. Trenutno imamo na nebu v Evropi popolno stanje mirovanja in lahko celo uh, nas skrbi, da bodo letalski prevozniki imeli še večje finančne težave, kot jih tako ali tako že imajo. Vendar to ne sme vplivati na varnost. Gre za varnost v letalskem prometu eh, evropskih potnikov. Odločili smo se, da se v Evropi gibljemo prosto, brez ovir in kot potrošniki moramo svobodno imeti možnost odločati, katerega prevoznika bomo izbrali in katerega ne. In če se hočemo odločiti, moramo dobiti ustrezne informacije oziroma podatke o tem. Že od leta 2006 smo danes slišali, obstaja ta črna lista. In v načelu bi vsakdo moral biti obveščen o tem, ali gre za prevoznika, ki je varna ali ne tako kot je to rekla gospa Deverak in gospod El Kadravi, gre za to, ali obstajajo kakšne vrzeli v tem sistemu. To moramo ugotoviti, ko gre za pridobivanje podatkov. Najprej podatkov in informacij, ki se nanašajo na varnost. Seveda hočemo, da vsi potniki varno pridejo na cilj. In drugič, pomembno je tudi vedeti, ali je nek prevoznik finančno stabilna organizacija pri nacionalnih eh, organih, morajo letalski prevozniki vedno znova dokazovati, da imajo vsa potrebna dovoljenja za eh, lete v Evropi, ne samo zaradi varnosti, temveč tudi zaradi tega, ker je treba zagotoviti, da so finančno stabilni, da lahko dolgoročno ostanejo dejavni v tej branži. In sprašujem se, ali resnično nimamo na črni listi nobenega evropskega prevoznika. Lansko leto pa sem bila eh, pri Sky Europe in eh, povedali so mi nekateri naši potrošniki, da enostavno niso vedeli, ko so rezervirali Eh, let pri tem prevozniku, da jih gre za prevoznika, ki je tik pred stečajem. In nekateri so izgubili zaradi tega kar dosti denarja. Torej komisija pravi, imamo informacije in podatke in jih objavljamo, ampak če je res tako, ali vedno zagotavljamo potnikom vse potrebne informacije, da se bodo lahko informirani odločali. To bi eh, postavila kot vprašanje v tej splošni razpravi. Hvala. Naslednja govornica v imenu zelenih je gospa Lichtenberger, minuto in pol. Hvala. Gospod komisar, Evropski parlament je dal celo vrsto pobud v preteklosti, preden je prišlo do vzpostavitve te črne liste. Želeli smo zagotoviti okoliščine, kjer bomo potrošniku zagotovili čim več varnosti. No, Seveda je treba v zvezi s to temo se vprašati, ali glede na obstoječe stanje imamo ustrezne, dovolj ustreznih informacij. Torej, moje prvo vprašanje. Podatki so na spletnih straneh dostopni, to je že res, ampak ne tako zelo enostavno, ko govorimo o različnih prevoznikih. Sama sem to eh, izkusila sama in ugotovila, da ni vedno takoj moč najti potrebnih eh, podatkov na internetu. Naprimer, če gre za eh, lete in eh, povezave, če treba zlasti leteti v tretjo državo, imamo probleme. In drugo od vprašanje, kakšne so izkušnje, ko gre za takovani wet leasing? V preteklosti smo imeli pomisleke, da bo to morda lahko nek kanal, skozi katerega se bodo nezanesljivi eh, letalski prevozniki uveljavili kot eh, ustrezni. Tretje vprašanje, ali ima, ali so predpisi v zvezi s črno listo imeli tudi kakšen preventivni učinek, da so se recimo letalski prevozniki zlasti izven Evropske unije bolj potrudili odpraviti morebitne pomankljivosti in ali smo dovolj selektivni pri teh črni listi, da recimo en prevoznik lahko eno letalo uporablja, drugega pa ne. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod eh, Črnecki v imenu konzervativcev in reformistov. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoče, gospod komisar, dame in gospodje. Upam, vendar pa nisem nikakor gotov, da učinek vulkanskega izbruha na Islandiji ne bo pristal na plečih evropskih potnikov, ko gre za ceno letalskih vozovnic. Kaj ti imate prav? Ti zastoji v letalskem prometu bodo vsekakor povrnjeni, ampak z višjimi cenami letalskih kart. Toliko torej o varovanju interesov evropskih potrošnikov. Tam je gospodje Evropski parlament ponovno govori na to temo in to kaže, kakšen pomen pripisujemo tej tematiki. Pred nekaj meseci sem o tem govoril, kar nekaj vas je tudi takrat govorilo in spomnim se našega prejšnjega mandata in tudi takrat smo zelo glasno govorili o tej tematiki. No in še osebni premislek. Ena od novinark najbolj vplivnega polskega časopisa me je vprašala, ampak s čim se pa vi sploh ukvarjate v Evropskem parlamentu? To je takšna nepomembna zadeva. In šele zdaj, ko se zavedamo, kako pomembno je to vprašanje varnosti, vprašanje, ki je zelo temeljno, ko gre za interese naših eh, potrošnikov, voljivcev, državljanov. Šele zdaj se počasi tudi mediji zavedajo pomena tega vprašanja. Čudno je, da mi vemo, kakšen je črni seznam črna lista v EU, ne vemo pa, kakšna bi bila na mednarodni ravni. E, to, je, to je zelo čudno. In še zadnja stvar, zelo pomembna. Ne more biti tako, da evropski potniki plačujejo na nek način več za svojo varnost. To je vendarle stvar pristojnih e, organov v državo članicah. Hvala lepa, prehajamo na naslednje govornike. Prvi gospod Groš, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar črni seznam je bila zelo zanimiv uspeh Evropskega parlamenta, med drugim tudi gospede Vrejak in tudi drugih kolegov. Na tem seznamu so družbe, države ali pa letala. Zato bi komisija morala bolj specifično odgovoriti na ta vprašanja, še posebej, ko gre za eh, države in pa družbe in kot, ko gre za le, posamezna letala, torej zakaj um, so na tem seznamu in kako se ta stvar razvija. Pred nekaj leti smo dejali, da je za nas pomembno, da komisija spremlja te situacije, razvoj dogodkov in pa tudi ukrepe, da o tem komunicira z Evropskim parlamentom, kajti še vedno je vprašanje odprto, kakšen je nadzor, med nad letali, nad letalskimi družbami, ki bi lahko letela pod drugim imenom. In da bi pri takšnih ukrepih prišlo tudi do več transparentnosti in da bi nam dali več informacij o tem. Državljani in potniki imajo pravico do tega in zato moramo imeti tudi obveznost, da informiramo o seznamu, o črnem seznamu družb, da bi ta seznam lahko dobili tudi na letališčih, ne samo na um, agencijah in da potovalne agencije povedo, če bi prišlo do prebukiranja na drugo letalsko družbo, da je ta na seznamu. Torej, izboljšati moramo varnost, kajti ne gre samo za Evropo, evropske potnike, ampak je to zanimivo za tudi cel svet. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Fiona Hall. Gospa predsedujoča, rada bi omenila vprašanje, ki je tesno povezalo z varstvom v letalstvu in ki povdarja potrebo potem, da je črni seznam Evropske unije čim bolj očinkovit. Decembra leta 2008 je svet končno sprejel Evropski kodeks ravnanja o prevozu orožja. Ta nadzira izvoze vojaške tehnologije in pa opreme izven Evropske unije. Še vedno pa obstaja skrb glede tega, da vse izvoznice ne spoštujejo tega kodeksa in da še vedno prodajajo orožje na konfliktna območja. En ukrep pa je zelo učinkoviten za nadzor nad prodajanjem orožja in to je črni seznam Evropske unije. Študija Švedske kaže, da letalski prevozniki, ki so upleteni pri prevažanju in prodajanju orožja na konfliktna območja, so enake letalske družbe, ki tudi kršijo varnostne ukrepe in varnostna pravila. Torej, morali bi vključiti tudi tista, tiste letalske družbe na ta seznam, ki eh, prevažajo nezakonit tovor torej imamo ukrepe, ki želijo zaščititi evropske državljane, ti ukrepe pa istočasno ščitijo tudi druge celine, še posebej Afriko pred uničevanjem, ko gre za konflikte in ko pridejo do, pride do dostopa do orožja in lahkega majhnega orožja. Torej, sprašujem gospoda komisarja in ga prosim, če lahko še pospeši trud Evropske komisije, da se ta seznam čim bolj sistematično in učinkovito izvaja. Najlepša hvala. Gospoda Zjobroja ni tukaj. Torej ima besedo gospod Marinesko. Dve minuti. <clears throat> Mulčumez, domna eh, predsednica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Črni seznam letalskih prevoznikov je zelo dober ukrep za zaščito potnikov. Ta seznam je treba objaviti in, in tudi razdeliti vsem državam članicam in pa tudi potovalnim agencijam. Kljub vsej dobri volji potovalnih in turističnih agencij na eni strani, bi potrebovali na drugi strani tudi rešitev za primere, ko imamo samo eno letalsko povezavo do določene destinacije. Večji del družb na tem seznamu leti v tretjih državah, ki niso razvite, torej na južnem delu Afrike, v centralni Aziji. In zato se tukaj pojavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko konkurenca med letalskimi družbami v Evropi, na Bližnjem shodu in ZDA ko je situacija v državah takšna, takšna, kot ste jo predstavili. Mi v Evropski uniji ne smemo odzemati licenc, ampak moramo pravično razdeliti licence po celotnem svetu. In to bi moralo podpirati, tako bi lahko tudi poskrbeli za določen, določen za razvoj. Sedaj gremo na seznam catch the eye. Prvi je gospod Lightfried. Izvolite. Gospa predsedujoča, rad bi podal nekaj splošnih pripomb, potem pa imam še dve vprašanje ali tri vprašanja. Torej, zdi se mi nepravično, da v takšni situaciji kot socialdemokratska politična skupina dobimo skupaj 9 minut časa za govora. Seveda je sedaj izredno plenarno zasedanje, vendar pa je skrajni čas, da Evropski parlament poskrbi za to, da pri teh vprašanjih, ki se resnično tičejo naših državljan, dobimo več časa za govora. In še vprašanje, gospod komisar. Najbolj pomembno vprašanje je skupno, skupna letalska povezava več različnih družb, da torej lahko na določeni povezavi pod drugim imenom letijo tudi druga letalske družbe, ki so na tem črnem seznamu. Torej, rad bi slišal to vprašanje, odgovor na to vprašanje in ostajem pri tem, ker mi zmanjkalo časa. Gospod Obermajer, ena minuta. Gospa predsedujoča, glede na to, da govorimo o letalskem prometu in o Evropski agenciji za varnost v letalstvu, bi rad omenil tudi drug problem. Letalske družbe se soočajo v Avstriji in tudi v drugih državah, šanjce, ko gre za športne letale, da mora vse potekati v angleščini. To pa ponavadi ni dovolj, torej obstaja žargon v angleščini in to ni vedno lahko za tiste, ki jim angleščina ni materinščina. Zanima me, če bi lahko ta pravila dali tudi v drugih državah in da bi za športne pilote dobili takšna pravila tudi v drugih jezikih, kot so naprimer nemščina in francoščina. Najlepša hvala. Gospa Tikal, kot zadnja govorica na minuto. Mulțumesc, doamna președintă. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Črni seznam, ki smo jo aktivizirali 30. marca 2007, eh, vsebuje 270 družb iz 17 držav. Torej, spoštovati je treba pravila v letalstvu, tako da lahko v Evropsko unijo letijo samo tiste družbe, ki spoštujejo varnostne standarde. Istočasno pa moramo pomagati tretjim državam, da izboljšajo svoje standarde glede varnosti v letalstvu. Organi v teh 17 državah bi morali, morali izboljšati kapacitete za to, da lahko izboljšajo varnostne standarde. Analiza o tretjih državah bi morala biti opraviti tudi na tleh, torej pri eh, letalih. In treba je upoštevati tudi, koliko nesreč eh, je imela določena družba. Družbe morajo podati podatke tudi o tem, kakšna je infrastruktura in te informacije je treba dati na voljo pri izdaji letalske vozomice. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo komisija, gospod komisar Pival. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil za vprašanja in to kaže na to, kako eh, zelo se zanima Evropski parlament za pristop pri, črnem, pri tem črnem seznamu. V imenu gospoda Kalasa vam zagotavljam, da bomo izboljšali informiranje in poročanje Evropskemu parlamentu. eni minuti in pol ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, zato bom odgovoril zgolj na nekatera. Ne bi namreč moral odgovoriti na vsa. Komisija se zelo trudi za izboljšanje mednarodnega sodelovanja s tretjimi državami, s tem, da spodbujamo države, da opravijo oceno varnosti znotraj tega programa. Imamo tudi programe oziroma projekte za tehnično pomoč, zato da skušamo izboljšati varnostne standarde z IKOM. Sodelujemo in sodelovali smo tudi na konferenci IKA marca v Montrealu. Pogajamo se tudi o memorandumu o sodelovanju, zato da bi izboljšali naše sodelovanje s to organizacijo. Prav imate, potrebujemo globalni pristop pri tem vprašanju vendar pa ne smemo podcenjevati rezultatov pri črnem seznamu, ko gre za države članice Indonezija. Naprimer, Indonezija je vložila veliko truda za posodabljanje letalskega sistema, ključno z zakonodajo, z organizacijo organov in s tem, da so izboljšali postopek izdaje certifikatov pri letalskih družbah v tej državi. Do danes je dokazala, da je prišlo do izboljšav pri štirih letalskih družbah. To se je doseglo s pomočjo komisije in pa tudi s pomočjo držav članic in, in letalske industrije. Gre za postopek, ki seveda zahteva tudi sredstva Zato, vendar pa komisija tesno sodeluje z oblastmi v teh državah in tudi z italskimi družbami za še več napredka. Torej, komisija spodbuja izboljšanje varnostnih standardov v tretjih državah. Naj še omenim nekaj pomembnega in to je informiranje potrošnikov. Zahtevamo, da potovalne agencije informirajo ustno potrošnikov pri rezervaciji. Če potnik sprejme eh, potovanje z družbo, ki je na seznamu, se odpove očkodninam, če bi do teh prišlo. Z veseljem vam odgovorim tudi v pisni obliki na vprašanja, kajti zdi se mi, da sem že prekoračil čas. Hvala za prijaznost, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Imamo postopkovno vprašanje, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi omenil pravilo številka 173 v poslovniku. V tem, tej razpravi se je Hans-Peter Martin prijavil. Je povedal, kar je moral in potem eh, dvignil roko in pozdravil po hitlerjsko. To je nedopustno. Prosim, gospa predsedajoča, da ukrepate zaradi takšnega ravnanja, nedopustnega ravnanja. In če pogledate, če je takšno ravnanje bilo posneto, kajti takšen humor pač ni smešen in ne, ga ne bi smeli dopustiti v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Ukrepali bomo. So, machen wir weiter in der Tagesordnung. Als nächster Punkt auf der Tagesordnung folgt der.